Bien, si les principaux protagonistes sont là, nous allons pouvoir reprendre nos travaux. Tako, predlagam, da nadaljujemo z delom. Mislim, da vsi razumemo, da stanka koordinatorjev ni bilo. Zdaj pa nadaljujemo z delom delom na naslednji točki in sicer eh, emisijski standardi za lahka gospodarska vozila. Prisluhnili bomo z velikim interesom našemu poročevalcu oziroma pripravljalcu mnenja, kajti odbor za okolje je vodilni odbor, naš, eh, naša poročevalka pa je Kristin eh, Revodalon. Hvala, gospod predsednik. Torej, mnenje, ki je danes tu pred vami, spoštuje logiko komisije in želi ponovno postaviti sistem bonusa malusa. Gre torej za to, da se odpravi parameter koristnosti, ki eh, zgolj zapleta predpise in eh, spodbuja samo težja vozila z večjimi emisijami. Potrebujemo več ničemisijskih eh, vozil v kontekstu tehnološke neutralnosti, ampak Pomembno je, da ostanemo tudi konkurenčni, sicer bodo azijski proizvajalci s novimi vozili preplavili evropski trg v prihodnje. Prav tako morajo biti homologacijski testi bolj robustni, bolj realni eh, in ti morajo postati pravilo. Seveda je trenutni pristop meritev eh, zgolj na izpušni cevi, nezadosten znanstveni organi komisije morajo zato pripraviti metodologijo izračuna vseh eh, emisij tekom celotnega življenjskega cikla vozila, kar bi lahko bilo koristno morda pri reviziji besedila leta 2024. Pomembno je, da ohranimo tudi srednjeročne cilje do leta 2025 in na ta način bo industrija eh, resnično lahko stopila na plin eh, v smeri zmanjševanja emisijskih eh, ravni. Sicer od leta 2021 do 2030 nobeno kakršnega emisijskega standarda, kar pa je nepredstavljivo glede na to, kako nujno je vse skupaj z podnebnega vidika. Vse to zahteva seveda pomembno industrijsko spremembo, eh, kar ne bo enostavno, kar bo zahtevalo svoj čas in zato je ta pristop, eh, ki je paketne narave, dober. Če želimo, da bo ta pristop uspešen, mora biti ta zakonodaja tudi skladna z strategijo bio goril in pa tudi v skladu z sporočilom komisije, ki jo pričakujemo 16. maja. Prav tako je potrebno ustrezno pospremiti to zakonodajo študijo o vplivu na zaposlene. Razmere bodo težavne v e, tovarnah, e, v, pri proizvajalcih e, opreme. Evropa mora zato biti vizionarska, proaktivna in nikogar ne smemo pustiti ob strani, ob hkratnem zagotavljanju naše konkurenčnosti na globalni ravni. Hvala lepa, gospod predsednik, z veseljem bom prisluhnila poročevalcem v senci. Hvala lepa za zelo jedernat pristop, gospa poročevalka. V imenu ELS besedo dobi gospod Salini. Izvolite. Hvala. Sam imam eh, to srečo, da sem poročevalec za ELS pri tem dosjeju, tako v odboru Trank kot v odboru ITRE. In moram povedati, da seveda obstajajo različni elementi, pri katerih bo nujno najti neko stično točko med eh, izhodišči, ki so nekoliko drugačna od tega, kar je dejala eh, poročevalka. Iz razprave v ITRE izhaja, eh, da je vendarle nekaj elementov, ki je pripravila poročevalka, ki nas eh, pomirajo. Menimo, da poročevalko zelo korektno nastopa do tematike tehnološke neutralnosti. Še posebej se mi zdi to zelo skladno in dosledno z resnično mm, resničnim upoštevanjem tehnološke neutralnosti in se resnično korektno upošteva prispevek, ki ga lahko tu mm, pridobimo za uporabo biogoriv oziroma eh, trajnostnih eh, goriv. Tudi komisija Pariški sporozum eh, govorite o tem. Kar pa zadeva spremembe ciljev, torej teh srednjeročnih ciljev, komisija predlaga 15 odstotkov do leta 2025 in uh, eh, 30 odstotkov do leta 2040. In uh, menimo, da je izhodišče poročevalke nekoliko preambiciozno, mislim, da se bo o tem potrebno še pogovoriti in uh, mislim, da nima smisla zdaj do nemoglosti mučiti sistem, kajti to bi povzročilo izkrivljanje mm, tudi na področju industrijske proizvodnje in posledica bi bila, da bi dejansko negirali možnost doseganja pariških ciljev. Če vam dam primer, leta 2017 je število nakupov dizelskih vozil eh, padlo za več kot 4 odstotke, nakupi novih benzinskih vozil, pa se je, tu pa se je številka dvignila eh, za več kot 4 odstotke, pa tako, tako da v bistvu ni prišlo do nobenega zmanjšanja osnaževanja okolja. In če je končni cilj, ki ga zasledujemo, izredno korekten, mislim, da moramo vseeno biti realni in dosledni, kajti sesuvati nek industrijski sistem s cilji, ki so itak nedosegljivi, bo proizvedlo edini učinek in to je, da bo to škodilo našim državljanom. In zato je pomembno, da politični odličevalec lahko garantira prebivalstvu doseganje korektnih rezultatov, ki smo jih dorekli v Parizu. Sicer bomo imeli industrijsko panogo in celo verigo dobaviteljev, pomislite, koliko jih je v avtomobilski industriji, ki bodo eh, čez nekaj let morali mm, na nek način se znajti, ker sicer bodo proizvajali eh, proizvode, ki, za katere ni več trga. In dejstvo je, da bo kupec na koncu koncev itak iskal avtomobil, ki stane manj. Tako da tu moramo biti dosledni, tu moramo iskati ravnotežje in uh, mislim, da je predlog komisije izhodišče, ki je ravnotežno in zato bi res pozval kolege, da kolikor se le da ponovno razmislimo o naših zahtevah, čeprav so to nekoliko sanjaške ideje o izredno popolnem svetu in vendarle poskušamo na ta način spodbuditi nek resnično trajnosten model razvoja. Hvala, gospod Salini, v imenu skupine EKR, gospod Tešetošinovski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad dejal, da je pristop poročevalke zelo realen, zelo konstruktiven, zelo pozitiven. Zelo mi je všeč ta pristop in mislim, da moramo resnično biti zelo, zelo previdni, kar zadeva pritisk na industrijo, na gospodarstvo. Seveda moramo biti tudi dokaj strogi v smislu kriterijev, nekatere te kriterije še okrepiti, kar zadeva izpuste CO2. Predlog gospe poročevalke je, mislim, da nekaj, kar lahko uporabimo kot dobro osnovo za razpravo in mislim, da lahko poiščemo zelo dobro kompromisno rešitev. Zelo se strinjam z gospod poročevalko, kar zadeva tehnološko neutralnost, to vsekakor je nekaj, kar velja ohraniti. Še nikoli se ni zgodilo, da bi politiki uspešno predpisovali tehnološki napredek. Kadarkoli so to počeli, je imelo to zelo negativne posledice. Tako da mislim, da je tehnološka neutralnost vsekakor cilj, ki ga moramo ohraniti. Čeprav so nam morda ljubši mm, neki sistemi v primerjavi z drugimi, ampak seveda tu imamo tudi mm, zemljski plin, eh, hibridna vozila, druge alternative in zaenkrat še ne vemo čisto natančno, v katero smer bo šel svet. Morda bo prišlo do nekih novih inovativnih rešitev ki se bodo porajale. Morda se bodo pojavili eh, ne vem kakšni res eh, prelomni dosežki na področju baterij in akumulatorjev. Tudi to je morda nekaj, kar bo popolnoma spremenilo pravile igre. Potem agencija, ki naj bi izvajala nadzor. To je seveda še ena zadeva, v kateri je potrebno zelo previdno razpravljati v izogib nepotrebnemu upravnemu bremenu znotraj celotnega procesa. Tako da nasplošno lahko povem, da mi je ta predlog zelo všeč, to se nam zdi realen, racionalen eh, predlog in seveda morda se bomo z nekaterimi še preostalimi zadevami soočali s pomočjo amadmajev, nasplošno pa menim, da je to poročilo zelo dobro in hvala gospod poročevalki. Hvala lepa gospod Tošenovski, v imenu skupine Alde, gospod Radoš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede na to, da na cestni promet odpade 20 vseh eh, emisij toplogrednih plinov in to se samo povečuje v leta 1990 in eh, osebna vozila in lahka gospodarska vozila predstavljajo 73 odstotni delež znotraj tega. Vse to kaže na to, kako zelo pomembna je ta direktiva in zato Alde podpira splošno usmeritev tega predloga. Ampak še posebej bi rad eh, izpostavil podporo za predloge, ki jih je poročevalca vključila v svoje mnenje in sicer obveznost držav eh, članic za dobavo verodostojnih podatkov in da se dejansko podatki utemeljijo na pravih, ne samo laboratorijskim analizah. Ker zdaj je vozila z ničeljnimi emisijami, eh, ti države, ki favorizirajo uporabo leteh, ne smejo biti potem penalizirane zaradi višjih eh, ciljev, ki jih želijo dosegati. Alternativna goriva, goriva nove generacije in eh, tudi goriva, goriva, ki povzročajo manjše emisije, moramo tudi upoštevati in zato podpiram predlog poročevalke, da vključimo tudi eh, ta goriva in da se direktiva in ta uredba bolje povežete, da bo to nek dosleden predlog. Mislim, da komisija tega ni dovolj korektno predstavila in amandmaje, ki bomo mi vložili, bodo šli v smer še nadaljne predloge usklajevanje med uredbo in direktivo in da bomo imeli na koncu nek celovit eh, integriran predlog. Kar zadeva ambiciozne cilje, ki jih je izpostavila poročevalka v smislu, da bi leta 2040 vsa nova vozila bila vozila z ničljenimi eh, emisijami, kar je zelo ambiciozen cilj, pa tudi znižanje emisij z 15 odstotkov leta 2025 na 20 odstotkov za lahka gospodarska vozila in 25 odstotkov za osebna vozila. In potem cilj za leto 2030, da bi tega dvignili z 30 na 40 oziroma 50 odstotkov. Pri teh ambicioznih ciljih moramo reči, da smo v okviru ALDE-ja pripravljeni na nadaljno razpravo. Hvala. Hvala, gospod Radoš. V imenu zelenih. gospod Alonde. Hvala lepa. Eh, žal, kolega tu ne more biti danes prisotni, Evropa mora biti vsekakor eh, vodilna na področju podnebnih sprememb, prav tako moramo investirati v čista vozila, da bomo ohranili evropsko avtomobilsko industrijo in vodilni eh, tržni položaj. Trenutno zamujemo, kar zadeva nizko oglično mobilnost, Kalifornija, Kitajska in Japonska pa delata korake naprej. Ukrepati je potrebno, če želimo ohraniti dolgoročno konkurenčnost in inovativnost Evrope in predlog komisije je zato, da to še kako nezadosten. Mi, zeleni, bi se želeli više ambicije, s Parizom bolj ustajene ambicije. Poprečne emisije nove flote, novega voznega parka za osebno vozila mora biti 45 odstotkov do leta 2025 in potem 75 odstotkov do leta 2030. Na prvi pogled se ta predlog morda zdi preradikalen, ampak pomembno je imeti v mislih, da cilji velja le za nova vozila, ne za celoten vozni park. To je ambiciozno, ampak še vedno izvedljivo. Ravno danes je Volvo najavil, da je njihov načrt ta, da bodo do leta 2025 prodali 500 odstotkov električnih vozil se pravi, 50 vse njihove prodaje bo odpadlo na električna vozila. Zaveriti se moramo eh, tudi investicij v napajalno infrastrukturo in eh, menimo, da je potrebno uvesti nek eh, minimalni delež nakupov nečemisijskih vozil. Na ta način se zagotovi tudi investicijska gotovost za infrastrukturo, za napajanje, da se na ta način lahko spodbuja nakupe nizko in nič emisijskih vozil. Želimo ponuditi priložnosti za investicije v nove tehnologije, v nove proizvodne procese, ki zahtevajo nova znanja in pripričani smo, da naša avtomobilska industrija lahko je zmagovita, če bomo zagotovili jasno, jasne okvirje. Na ta način bo Evropa lahko še naprej ostala vodilna pri razvoju, izdelavi in prodaji vozil prihodnosti. Hvala lepa, gospa Kilonen, v imenu skupine GUE. Hvala, predsedujoči, kolegice in eh, kolegi najprej. Hvala, poročevalki. Gre za pametno kombinacijo različnih stvari tu v tem poročilu. Tako da mislim, da je bilo to delo odlično opravljeno. Vedno pa obstaja možnost tudi za to, da stvari še izboljšamo, seveda. No, in eh, jaz sem mnenja, da moramo zelo natančno opraviti analizo tistih tehnologij, ki se uporabljajo in tistih, ki bi jih lahko uporabljali v prihodnje. In seveda je to tudi povezava s področjem goriv. Trenutno bi si želela vedeti več o življenjskem ciklu različnih vrst vozil, kajti zdaj seveda preučujemo, kakšne so emisije vozil zdaj, ko so ta vozila že lep čas v uporabi. Prav tako je pomembno upoštevati energijo porabljeno za njihovo proizvodnjo eh, in eh, potem seveda tudi za celotni življenjski cikl. Torej vsa energija, ki se porabi pri izdelavi, eh, pri obratovanju vozila in potem tudi pri eh, razgradnji vedeti moramo tudi, iz česa izhaja ta energija. Zanimajo me tudi biogoriva, ki se pridobivajo iz odpadnih snovi in pa seveda tudi parafinska goriva, ki so novost na področju biogoriv, tako da ne smemo gledati zgolj na eno tehnologijo, zgolj eh, na električne vozila, mislim, da je treba bolj gledati na življenjski cikl, eh, bolje treba gledati na različne eh, rešitve in različne tehnologije, ki jih imamo na voljo, kajti mislim, da je nujno potrebno zagotoviti širši nabor rešitev v kratko in tudi srednje in dolgoročnem obdobju. Tako da odlično pravno delo in veselim se nadaljevanja dela z vsemi sporočevalko in poročevalci v senci. Hvala lepa, gospa Kilran. Besedo sedaj dobijo še ostali poslanci, ki so prosili za besedo. Gospod Kor. Koh. Hvala lepa, gospod poročevalka, draga Kristin, hvala lepa za to odlično poročilo. Na določenih eh, točkah mislim, da greste predaleč in eh, šestih točk bi rad izpostavil kot prvo. Ne potrebujemo Evropske agencije za nadzor nad eh, trgom cestnega prometa. Kar zadeva homologacije, ravno kar smo se dogovorili, da ne bomo imeli takšne agencije in mislim, da se ne smemo zdaj smešiti s tem, da zopet to temo dajemo v spredje. Kot drugo, še naprej sem prepričan, da je cilj za leto 2030 dovolj in da ne potrebujemo umestnega cilja za 2025. V to sem prepričan ne le zato, ker bomo na ta način zagotovili industriji gotovost načrtovanja, ampak ker potrebujemo realne cilje eh, in tega ne moremo storiti, če nimamo še izhodiščnih vrednosti. Zato nisem ravno nadušen nad eh, tem, da bi že tako ambiciozne cilje komisije še zaostrovali. Prav tako me zelo veseli, da komisija stavi na sistem spodbud na mesto na sistem sankcij. Kot četrto, seveda si želimo ničemisijska in nizkoemisijska vozila v prihodnosti, ampak treba je upoštevati celoten odtis eh, teh vozil, eh, tudi celoten odtis goriv, ki jih uporabljajo, prav tako se treba, hm, je treba poskrbeti za to, da ne bomo motorjev za notranjim zgorevanjem kar tako žrtvovali, kajti potencijal razvoja je tam še zelo velik. Prav tako sem mnenja, da moramo ostati tehnološko neutralni pri svojem postopanju in ne nazadnje sprememba metodologije izračuna izpustov CO2, ki sploh ne upošteva mase vozila, kajti dlje ko imamo staro vozilo na cestah, dlje bo veliko emisij, kajti nova vozila so že zelo dobra. Hvala lepa, gospod Koh, gospod Piper. Ja, hvala lepa. Zgolj dve, tri zadeve na kratko. Strinjam se z vsem, kar je povedal kolega Koh, kar zadeva agencijo. Tu se lahko eh, strinjam samo, če bo njen sedež v mojem volilnem kraju, potem bi morda še našel kakšen razlog, da to podprem, sicer pa mislim, da so vsebinski razlogi, ki jih je gospod Koh navedel, popolnoma jasni. Kar zadeva to, kar pravijo zeleni, mislim, da ja, Volvo vedno znova najavlja eh, takšne stvari, ampak to je edini proizvajalec, ki še nima popolnoma električnega vozila. Tako da mm, mislim, da to tu na tak način najavljati je kar zanimivo. Kot drugo, mislim, da so ti cilji, ki jih zdaj želimo podpreti z eh, sankcijami, to je bistveno previsoko zastavljeno. Naj predstavim samo en argument. Če resnično želimo iti v smer elektromobilnosti, potem bi v Nemčiji to pomenilo, eh, da je 45 odstotkov elektrike, s katero vozijo električna vozila eh, iz pridobljene iz premoga. Tako da kje tu zdaj vidite velikanski, velikansko prednost za okolje? Mislim, da moramo pri načrtovanju razvoja, pri načrtovanju eh, obmenih vrednosti stvari razumeti nekako z roko v roki. Razvoj obnovljivih virov mora seveda biti usklajen z drugimi cilji. Če bomo zgolj enostransko postopali, bomo kmalo upadli v neko past in bomo dosegli celo nasprotje od tega, kar smo hoteli doseči za okolje. Hvala. Hvala, gospod Piper, gospod Monte. Hvala, predsedujoči. Predvsem eh, zahvala poročevalki za upravno delo. Mislim, da je zelo pomembno, da si zastavimo ciljno črto leta 2030 kar zadeva e, znižanja, mislim, da je tu Evropa mora biti e, vodilna. Prav tako je potrebno upoštevati ravnanje državljanov, ko kupijo e, vozila. Treba je upoštevati, da so evropski trgi zelo raznoliki med seboj. Na nekaterih e, trgih, v nekaterih državah članicah je možno aktivirati tudi sistem e, spodbud, v drugih državah pa vsaj zaenkrat ni ustreznih pogojev, zato da bi to dejansko lahko uveljavili. To bi bilo po mojem mnenju koristno, če bi nekako sredi poti opravili vrednotenje z jasnim eh, izračunom tudi, kar zadeva uporabo alternativnih eh, goriv in da za vozila, ki bodo na naših cestah, lahko potem opredelili ambicioznejše cilje. Kar zadeva primerjavo mm, med eh, osebnimi vozili in pa lahkimi gospodarskimi vozili, to je zelo raznolik sektor, velike razlike vladajo med eh, eno in drugo kategorijo in mislim, da je to tudi potrebno upoštevati. Hvala. Hvala, gospod Monte. Gospod eh, Kramer, hvala lepa, hvala tudi poročevalki, kot je Radoš dejal. Promet je odgovoren za 30 odstotkov emisij CO2, to je edini sektor, v katerem so emisije po letu 1990 eh, rasle, ker se to v razpravi o podnebju še ignorira. Z dizelskim škandalom so se stvari spremenile, ampak glede dizla, pravite, da je dizel boljši od benzina. Ja, pred 30 leti je bil to argument v Nemčiji in zato so. Eh, obdavčili dizel z 18 centi na liter. Kaj je to pomenilo? Ker je bil dizel tako poceni, so postajala vozila večja in težja in bilanca v primerjavi s eh, situacijo pred 30 leti je negativna. Eh, prav sploh, sploh nismo upoštevali drobnih delcev in pa emisij NOx. Naše, naši pristojni organi ugotavljajo, da 6000 ljudi predčasno umre vsako leto zaradi izpustov NOx. Nemčija torej subvencionira prezgodnjo smrt 6000 državljanov na leto zaradi subvencije dizelskemu gorivu in kljub tem velikim dizelskim škaldalom in kljub tem kaznivim dejanjem se ni nič spremenilo in subvencija za dizel ostaja, čeprav je pod črto rezultat slabši. Celo zavezništvo za prehod na železnice, mm, ne želi odpraviti dizelske subvencije, ker nimajo uh, jasnih uh, prednosti pred dizelskim gorivom. Kar zadeva električna vozila, mislim, da moramo poštevati celoten življenjski cikl, uh, eh, torej samo izdelavo uporabo in potem razgradnjo in recikliranje in potem na tej podlagi odločiti, kaj je najbolje in najboljši rezultat tam je tisti, ki odloča, kaj bo na koncu eh, najboljša rešitev. Treba je upoštevati celotni življenjski cikl. In eh, vse to zaenkrat, kar imamo, so še vedno premoštitvene tehnologije. In gospod Piper ima prav, Nemčija je ponosna na 30% obnovljivih virov, ampak če bomo vsi vozili električna vozila, odkot bo prišla elektrika? Ne iz eh, vtičnice, ampak iz elektrarn, iz termoelektrarn, ki delujejo na rjavi premog, to so najbolj umazane elektrarne, zato da potem lahko vozila, vozi, eh, vozi, električna vozila vozijo brez emisij. To nima nobenega smisla. Dieter Koch, leta 2030, ne leta 2025, to zgodbo poznamo. Dolgoročni cilji so vedno krasna stvar. Ampak, če ne bomo naredili prvega koraka, potem nam tudi drugi in tretji korak ne bo uspel. Zato potrebujemo kratkoročne cilje. Lahko se prepiramo, kako visoki morajo ti cilji biti, ampak eh, zdaj imamo 12 let časa, potem, ko se je, si je avtomobilska industrija kradla čas eh, za 20 leti eh, poneverb in eh, kaznevih dejanj. Nihče ni obsojen, nihče ni v preiskovalnem zaporu, le v ZDA. In to je tudi škandal pravne države v Nemčiji in v Evropi in zato mislim, da potrebujemo kratkoročne cilje za to, da uh, ambicije in napake iz preteklosti popravimo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kramer. Tudi sam sem se opisal na seznam govornikov kot zadnji in eh, rad bi podal nekaj svojih uh, premislekov. Kljub uh, boljši opisov, okoljski spremljivosti vozil v zadnjih 15 letih. Vozila izpuščajo manj emisij kot v preteklosti, to je res, ampak razmere so se vseeno poslabšale, preprosto zato, ker je prišlo do povečanja uh, količine prometa. Tako da več parametrov je tu, ki so prispevali k poslabšanju razmer. Eno so pač uh, globalno gledano specifikacije vozil, potem pa imamo tudi celo vrsto družbenih in vedenskih problemov. To sicer ni tema današnje razprave, ampak vendarle ima to pomemben vpliv na vse skupaj. Emisije nekega vozila, ki izpušča ne vem, 90 gramov CO2 na kilometr, eh, in to nikakor ne velja, ne ostaja isto, če je v vozilu ena oseba ali če je pet. Tako da to je tudi vprašanje tega, kako in na kakšen način se premikamo po svetu. To so torej tudi določeni drugi parametri. Torej, ja, gramov na kilometr na prevožen kilogram, nekaj takšnega bi potrebovali, kajti to je bistvenega pomena. Na ta način bomo morda lahko spodbudili skupno rabo vozil. Če pogledamo razpravo, ki je potekla danes in tudi včeraj v odboru ITRE, imamo tri cilje, ki si konkurirajo na nek način in ki niso več v isti uredbi. Imamo okoljske cilje, imamo tehnološke cilje in imamo ekonomske cilje. E, to je kot bi imeli tri različne pedale. Bolj kot pritiskate na enega, bolj e, drugi ustrajajo v nasprotno smer. Bolj, ko pritiskamo na okoljski, Eh, pedal večji protipritisk je strani gospodarstva, ker bo industrija težko sledila. In velja tudi obratno, če poslušamo izključno industrijo, vam bodo rekli, da lahko itak stvari peljemo naprej, približno tako, kot smo jih do sedaj. Tako da imamo težave in ko prisluhnemo enim in drugim, vidimo, da so nekateri bolj okoljsko zaveščeni ali ekstremno okoljsko zaveščeni, svi drugi so bistveno bolj ekonomsko usmerjeni. Tretja zadeva, ki bi jo rad povedal, treba je vendarle upoštevati pristop komisije. Nisem nek velik oboževalec komisije, ampak vendarle komisija predvideva neko postopnost. Ta uredba predstavlja prenovitev stare uredbe, je torej neka kontinuiteta. Ali torej resnično hočemo takšne regulativne cezure, kot jih nekateri predlagate? Kar nekaj takšnih predlogov je, da kar, na, kar naenkrat eh, skočimo z 30 na 75 eh, odstotkov. Zdaj, ali je to izvedljivo, ali trenutne razmere zahtevajo takšen revolucionarni premik, ali tehnologija lahko sledi. Spomnim se, pred 7-8 leti smo tu v tem odboru gledali napovedi prodaje električnih vozil in po letu 2015 je bila zadeva asimptotična in je šla takole na vzgor v nebo. No, to se pač ni zgodilo, kaj ne. Tako da moramo biti zelo previdni pri napovedih. Vsi smo ustrajali na tehnološki neutralnosti in mislim, da je to ključno, kajti mislim, da bi bilo mm, pomenilo slepiti se, če, če tega ne bi upoštevali, ker tu imamo kvalitativne in tudi kvantitativne cilje. Zdaj, samo pogojevanje to je ključno za tehnološko neutralnost. Zelo težko je celotno poglavje o pogojevanju izključiti iz uredbe. To je pomemben element ekonomske strukture. Zdaj ne pravim, da to treba absolutno zagovarjati, ampak morda bi to lahko razumeli na nekoliko manj eh, tog način. Ja, mislim, da je vsekakor potrebno upoštevati ja, globalne številke, to je vsekakor jasno, kar vzdeva agencijo, gospod poročevalka, kot eh, vi sem tudi jaz zagovornik agencije. Eh, dejstvo je, da je bilo to deležno podpore v odboru in eh, tudi v plenumu smo bili zelo blizu. Tako da ne obupajte, gospod Piper, morda nam uspe. In še zadnja stvar, ki bi jo rad povedal, imamo problem ki se navezuje na infrastrukturo. Mislim, da je to tudi pomenilo kar nekaj govornikov, gre za infrastrukturo, ki bi omogočila tem novim vozilom, da se napolnijo z novim gorivom, ne glede na to, kakšna energija to bo. In ena stvar ni bila rečena, namreč avtonomija teh vozil se spreminja. Tu govorimo o električnih vozilih. S tem se spreminja tudi problem infrastrukture. Če imamo zdaj prvo generacijo električnih vozil s katerimi lahko naredite 120 km, to je povprečje. Tu seveda morate imeti vsakih 100 eh, metrov utičnico na, na javni cesti. Če pa imate avtonomijo več 100 km, pa tega problema več ni. In potem je treba preprosto skrbeti za to, da imajo stavbe, v katerih smo ustrezno infrastrukturo. Zdaj enkrat smo še pri prvi generaciji vozila, razprava se nadaljuje in prihaja že druga in potem tretja generacija. In to je tema, o kateri še nismo govorili. Skratka, lahko nadaljujemo v nedogled. Zaključujem pa bi s tem, da povem, da bo seveda vsak eh, silil nekako v svojo smer, potrebujemo pa na koncu rešitev, ki bo razumna. Brez nekih slepih stav za prihodnost, tehnološka neutralnost, upoštevati je treba 13 milijonov delovnih mest in seveda zagotoviti tudi našo konkurenčnost, če bomo ostali zadaj, nas bodo prehiteli po desni. Eh, da ne smemo preveč eh, obremenjati industrije, eh, obenem pa ne smemo tudi ne dovoliti, da ta ostane tehnološko nazadnjaška. Ismail Ertug. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da tu ne gre za. kakršne koli konske moči ali karkoli, gre za to, da predvsem ohranimo tehnološko neutralnost. To kot prvo. Kot drugo, mislim, da moramo vendarle poskušati biti racionalni in uh, razumen. Kolega Kramer govori o številu mrtvih. To niso absolutne številke, to so vse statistike. Mm, to je treba poštevati, ko kolega Piper govori o 45 odstotkih elektrike in pridobljene s premoga in tako naprej. Tu je treba reči, da če bi vse pogone spremenili v električne in uh, hoteli biti kar se da okoljsko vzdržni, zraven uh, pade vsekakor tudi uh, ta panoga termoelektraren. Tako da tu ne gre za to, ali si pripadnik industrije ali pripadnik eh, okolja. Oba cilja moramo doseči. Torej, kako pomagati planetu, da dobimo pod nadzor segrevanje planeta in obenem moramo poskrbeti tudi za to, da naša industrija, še posebej Evropa, še posebej naša avtomobilska industrija, čez 35-40 let lahko še naprej ostane vodilna v svetu. Pogosto imamo dobre namene in sploh ne bi tu zdaj uporabljal primerov, kot so Nokia in Kodak in tako naprej. Ja, namere so bile dobre, ampak če imamo mi dobre namere z našo avtomobilsko industrijo, potem jim moramo dati priložnost, da naše politične cilje dejansko tudi dosežejo. In te cilji seveda ne morejo biti koristni za celotni industrijski razvoj, če so premehki, premalo dorečeni. Prav tako pa se tudi mi ne moremo na tak način politično zadovoljivati, da določamo previsoke cilje. Tako da tu mislim, da moramo biti na nek način odmerjeni v svojem pristopu in to pomeni, da moramo tudi predlog komisije obravnavati stališče, da komisija upravičeno tu predstavlja umestni cilj če omestnega cilja ne bi bilo, potem bi tudi naša industrija tega ne upoštevala kot nekaj pomembnega. Pomislimo samo nazaj na leto 2013. Vem, da s tem vedno nerviram kolege, ampak kar zadeva infrastrukturo za alternativna goriva, tu smo imeli odlično priložnost, če bi predlog komisije eh, sprejeli. Če bi to naredili, bi imeli danes na tej točki bistveno več možnosti za uporabo infrastrukture za alternativno, alternativne pogone. Tako pa smo izgubili štiri leta s temi nacionalnimi akcijskimi načrti. In menim tudi, da z umestnim ciljem lahko dosežemo racionalne cilje in s ciljem 2030 mislim, da bomo tudi našo industrijo že danes lahko vsega usmerili v to, da pač eh, motorje z eh, notranjim zgorevanjem mm, bodi si opustijo mm, ali kakorkoli. Sam moram reči, da še nisem tako zelo prepričan. Ne strinjam se niti z eh, desnico, niti z zelenimi. Ne vemo, kam bo šla tehnologija. Zato moramo biti tehnološko neutralni in če imamo tehnologije, ki delujejo tudi na motorjih z notranjim eh, izgorevanjem in če te dosegajo eh, zelo nizke stopnje emisicije 2, potem eh, tega ne velja izključevati vnaprej. Ampak, če rečemo, svet okrog nas stavi na elektromobilnost, na vodikove pogone in tako naprej, pa tudi ne smemo pustiti naši industriji, da resnično vsega, propade zaradi takšnega razvoja. Tako da mirno kri, kot praviš, dragi Dominik, treba si je pogledati dejstva, treba si je pogledati, kako se stvari odvijajo v svetu, kaj lahko dosežemo in eh, kot Evropska unija smo konec koncev še vedno najmočnejše gospodarstvo na svetu. In seveda Kitajska s svojimi 1,3 milijardami lahko sprejema ne vem kakšne ukrepe do leta 2025. In številni pozabajo, če smem samo še to povedati, na kitajskem gre za proizvodno kvoto e-avtomobilov, pri nas pa gre za prodajno kvoto. To je velikanska razlika in enostavno je, je reči, ja, proizvodnjo dvignemo iz ena na x, eh, kot pa vsa ta vozila spraviti na cesto. No, mislim, da bomo storili prav, če izkoristimo vse priložnosti za to, da čim prej začnemo z izvajanjem strategije za znižanje emisij CO2 in da se vsega skupaj lotimo tehnološko neutralno. Hvala. Sedaj pa gospod Ahmedskar. Komisija. Lepo prosim, če bi se omerila pet minut, ker ti mislim, da že malce zamujemo. Lepo prosim, hvala. Hvala. No ko govorimo o avtomobilih, se vedno težko držati petih minutah. To je zelo pomembno vprašanje namreč. No. Predlog komisije je namenjen trim glavnim ciljem. Eh, okoljski cilj, potem kaj te pomeni za potrošnike in državljane in tretji cilj vpliv na zaposlovanje hkrati tudi povezano z inovacijami v prihodnosti. Vse te teme so bile omenjene danes popovdne. No, najprej okoljski cilj. S tem predlogom nam bi poskrbeli za to, da bi Evropska unija lahko izpolnila svoje zaveze v okviru pariškega sporazuma. Torej, minus 40 odstotkov do leta 2030 je ta cilj. Torej, glede na oceno učinka, to pomeni, da bi morali pri cestnem prometu uh, izpuste znižati za 25 odstotkov. S tem predlogom bi prišli do 22 odstotkov spremembe. Potem je komisija še podala druge predloge, zaradi katerih bi torej zmanjšali emisije do zahtevane ravni. To vključuje euro, vinjeto, čista vozila, direktivo o kombiniranem prevozu in pa tudi mandate za prepovedi nekaterih tipov goril v Evropi dokumentih in pa direktiva glede obnovljive energije. Bom poznaj prišel na to. Sedaj pa eh, druga točka, potrošniki. Torej, ta cilj 30 odstotkov, kot predlaga komisija, bo omogočil to, da bodo potrošniki imeli kar nekaj prednosti do leta 2030. Torej, privrčevali naj bi 1400 evrov in prav zato bi se potem potrošniki bolj odločili za čisteše vozila, če bi povišali te um, cilje, potem um, bi bila nižja cena, um, torej manj spremljena, um, do 1000 evrov manj, če bi stvari spremljali za 500 odstotkov in za 400 evrov manj, če bi stvari spremljali za 300 odstotkov. Pa še nekaj za poslovanje, torej pridemo čim boljši prehod v Evropi, sveda Evropska avtomobilska industrija potrebuje nove inovacije, sploh gre za inovacije, vozila na elektriko. No, glede na predlog komisije velja, da bi upravljali ta dokaj mehek prehod, torej da ne bi to pomenilo zelo hudega učinka na zaposlovanje. Morda celo pozitiven učinek lahko pričakujemo. No, če pa bi naredili več pri tem prehodu, če bi ta prehod pospešili, potem pa bi lahko pričakovali tudi škodljive učinke na delovna mesta. Pa še nekaj bi rad izpostavil predlog spremembe 43 tukaj. Predlog CARS je povezan z porabo obnoljive energije. To moramo dobro razumeti. Če bi uvedli takšen predlog, potem bi to pomenilo naslednje. Nekje ste že prejeli koristi iz direktive o obnoljivi energiji in potem bi zagotovili še posredne drugotne učinke glede na uh, eh, zagotavlja za CARS. To bi pomenilo potem dvojno obračunavanja, kar na koncu pomeni, da ne morete dvakrat tega obračunati. Na koncu ne boste prišli do končnih znižanj v prevoznem sektoru. Če želite nekaj takšnega uvesti, potem bi morali predstaviti više cilje, tako da bi na koncu splošno znižanje v transportnem sektorju dejansko doseženo na takšen način. Potem še obsežna razprava o tem, kako naj bi vse skupaj merili, prej ste vnili življenjski cikl. No, gledajte, uh, eh, tukaj s temi parametri um, se zahteva kar nekaj časa. Seveda komisija ve, da nekaj moramo narediti, ampak da bi šli čisto takoj na drugačne teste, to uh, pa ne vem, mislim, da vse skupaj traja predvsej dlje tega ne moramo narediti čez noč. Če se pogledamo od dvornega LTP, naprimer, um, okoli 6 do 8 let so porabili za ta prehod. Sedaj, če bi merili to vožnjo in pa izpuste, to bi trebalo še dlje, kajti tukaj imaš se odvisno tega, koliko potnikov imaš na primer v vozilu, kako hitro voziš, kaj natovoriš in potem kam greš in tako dalje. Skratka, stvar je predvsem bolj zapletena kot pa pri testnem ciklu na tesni ploščadi. Skratka, tukaj res ne želimo tako ambicioznih predlogov, kajti nekateri predlogi so tehnično čisto neizvedljivi, vsaj ne v tem časovnem okviru. Hvala lepa. Za 11 sekund se prekoračil svoj čas. Hvala komisiji. Torej, gospod pročevalka, imate zadnjo besedo. Eno besedo ali več besed? Ok, nekaj več, ampak ne bom predolga. No, hvala lepa pročvacem v senci, kolegom in pa komisiji za te pripombe. No, mislim, da se tukaj v glavnem strinjamo o tem, da moramo podpreti ta predlog komisije in ga bo spremeti iz predloga sprememb. Mislim, da moramo na vsak način spoštovati pariški sporazum. To je dobro. Potem kot drugo, moramo imeti pred očmi to, da lahko beremo pristop, ki bo koristen za okolje in za gospodarstvo. To ni nujno medsebojno protislovno. Lahko združimo oboje in tako mislim, da lahko naredimo korak naprej. Tako za industrijo, kot tudi za življenjski standard v Evropski uniji. Torej, to sta dva glavna cilja. Ja, seveda. Eh, mora biti realistični. Ampak vseeno, moramo vendarle sestaviti te cilje visoko. Torej, moramo biti ambiciozni. Ne vem, nima smisla, da razmišljamo samo ne, za čez 30-40 let naprej. Nekaj moramo nujno storiti. Potem tehnološka neutralnost. Tukaj mislim, da obstaja soglasje. Potem tudi ta življenjski cikl. Tudi tukaj mislim, da je treba upoštevati številne vidike. Namreč, nimamo samo enega tipa vozil v naslednjih letih. Ne, moramo delati na več možnosti, potrebujemo nekakšno kombinacijo vozil. To smo že videli v več poročilih v parlamentu. Mislim, da moramo gledati v to smer. Potem pa ti testi v realnem kontekstu. Ja, vem, kaj pravi komisija, ampak gledajte, tukaj sem se spomnila na um, razprave v preiskovanem odboru EMIS. Takrat smo potratili veliko časa, kot se spomnim, ampak res bi bilo sedaj škoda, da bi rekli, ja, to je pretežko. Mislim, da nekaj moramo narediti, moramo začeti, nekje moramo začeti, čeprav je res, da na začetku bo pač veliko testov, ampak nekaj je treba narediti, nekje začeti. In kot so povedali nekateri počasi v senci, vprašanje nadzora je pomembno seveda želimo, da so kontrole čim bolj operativne in funkcionalne in zato um, želim vzpostaviti Evropsko agencijo. Poročevac v senci, kolegi. Uh, junija se bomo ponovno srečali, koliko krat bo že treba, zato da bomo na koncu prišli do ambicioznega predloga in kompromisa in upa, da bo to naletilo na široko podporo kolegov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa rok za vložitev predloga sprememb. 17. maj uh, ob 6. popoldne. Četrtek je to. Um, v redu, sedaj pa gremo naprej. Torej, projektna skupina za turizem. Štefetno palico predajam um, ustreznemu podpredsedniku.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 za temo, o kateri smo že razpravljali z številnimi drugimi organizacijami. Po številnih pogovorjih v Bruslju in Londonu sem se odločil, da bom organiziral predstavitev v zvezi s tem. Pozdravljam vse predstavnike različnih organizacij tukaj v dvorani. Hvala, da ste se odzvali na naše povabilo. Gre za projektno skupino za turizem. Naj poročam o zadnjih dogodkih, potem pa se bomo lotili teme današnje predstavitve. V dogovoru za predsedajočo smo organizirali to predstavitev, ampak nažalost naše predsednice danes ni z nami. Kar se tiče dogodkov v zadnjih tednih. Na zadnje smo um, zasedali 27. marca, takrat je bil naš gost tudi generalni sekretar. Predsednik Tajani je potem naslednji dan podpisal dogovor o sodelovanju z generalnim sekretarjem. ki je nekaj enkratnega. Na osnovi te pogodbe bomo lahko sedaj se večkrat sestajali in organizirali skupne seje. VCC je prav tako organizirala konferenco prejšnji teden, jaz sem tam zastopal Evropsko unijo. pogovarjali smo se o tem, da bi vsi, ki so del eh, VTCC-a, želeli vizumsko liberalizacijo. Soros elnökség eh, Bulgáriában eh, Prosim, da si preberete tudi zadnje izjave za tisk VTCC-a o tem. Ministerski svet in pa bulgarsko predsedstvo je tudi organiziralo nekaj konferenc. Vse spoštovanje do bolgarskega predsedstva, oni so bili izredno uspešni. Organizirali so nekaj zelo strokovnih konferenc in sklep iz teh konferenc eh, nam lahko koristil kot dobro izhodišče. Eh, torej, Evropska organizacija turističnih eh, organizacij bo organizirala tudi mednarodno konferenco na Dunaju. Jaz bom tam zastopal Evropski parlament v zadnjih dneh so poskrbeli tudi za novo spletno stran, ki se imenuje Evropska glavna mesta. Predlagam, da si ogledate to spletno stran, kaj ti. Tam je govora o temah, ki so povezane tudi z, te, z um, pametnimi mesti in tako naprej. Eduardo bo poročal o zasedanju ITC. Kar se pa tiče proračuna oziroma novega večletnega finančnega okvira, je parlament februarja sklenil da bomo sedaj zahtevali samostojno proračunsko postavko za naše teme. V zvezi s tem potekajo pogovori. Občutek imam, da še nismo bili čisto uspešni. Turistični lobby še ni dovolj močen. Čeprav smo mi naredili vse, kar je v naši moči. lobiranje je še prešipko. Ne gre za odgovornost gospe Viješovske, ampak za skupno odgovornost vseh kolegov, ki so sedaj skupaj poslali pismo predsedniku Junkerju in komisarju Oettingerju in tem pismu smo zahtevali naj pri razpravah o proračunu upoštevajo tudi turizem. Še nekaj eh, v zvezi z novo vizumsko politiko. Sedaj imamo okvirni načrt. Pripravili bomo tudi mnenje odbora Tran v zvezi s tem. Nekatere naše pobude niso bile sprejete v besedilo, spet druge pa so bile sprejete, gre torej za delni uspeh. Želimo obravnavati različne vidike vizumske politike, recimo večkratni vstop in tako naprej. Tako sedaj pa dejanska tema današnje predstavitve. Zahvaljujem se naši predsednici, da je sprejela naš predlog o organizaciji predstavitve. Premalo govorimo o Brexitu in pa njegov vpliv na turizem. Nekateri menijo, da Brexit spoh ne bo vplival na turizem, ampak nažalost to ni res marsikdo bo prizadet, turistične organizacije, letalske družbe. Oni vsi pripravljajo svoje načrte že dve leti vnaprej in že sedaj občutijo, da bo obdobje po izstopu Združenega kraljestva prineslo seboj veliko negotovosti približno 47 milijonov ljudi, 76 eh, britanskih turistov navaja eh, Evropo kot glavno destinacijo, 67 odstotkov turistov v Združenem kraljestvu prihaja iz Evrope. Gre torej za zelo obsežno panogo in eh, Brexit bi lahko sedaj tej panogi škodoval. Najprej pozdravljam gospoda Jenkinsa. Vsakemu gostu lahko dam sedem minut za predstavitev. Gospod Jenkins iz Evropskega združenja za turizem. Hvala. V veliko čast mi je, da vas danes lahko nagovorim. Sem Tom Jenkins, glavni uh, direktor pri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 to, da je v bistvu situacija v Rusiji um, uganka sredi skrivnosti, sredi tretje uganke. Um, in torej vedno je tudi dejal, da treba upoštevati lastni interes Rusije v tem primeru, ampak v našem primeru pa je stvar drugačna. Tukaj v bistvu um, mislim, da praktično um, skoraj, da ne moramo videti podobnih britanskih interesov v našem kontekstu. No, ampak lahko bi se spomnil neke druge šale. Torej, um, mafija ti ponudi nekaj, česar moraš vrniti, Brexit pa ti ponudi nekaj, česar um, ne moreš razumeti. Torej, sedaj pa res prehajamo na Brexit. Um, Kimera utvara je tukaj, torej to je hibrid. To je, to je torej, um, trup um, leva in pa v bistvu na pol kača. Um, to ni kakšna domača žival. Torej, to pomeni hibrid in pa tudi fantazijo. To je kimera. In to je sedaj Brexit. V bistvu pri fantazijah eh, ni prave doslednosti. Doslednosti so lastnost dejstev in dejstva moramo sedaj poštevati pri tem. Eh, torej, dejstva za podjetje v turizmu in glede na trenutno situacijo nimamo pravih dejstev. Torej, če me kdo vpraša, kot eh, tukaj kaj lahko sedaj storimo, eh, kaj lahko rečemo glede mekejšega ali tržega pristopa pri Brexitu, lahko rečem samo to, da trenutno nimamo ničesar pred seboj. To je tako, kot bi um, torej bil v ringu um, in se bojeval z nevidnim nasprotnikom. Torej, um, prodaje so ključ. Torej, po prodaji se vse vidi. Um, v prodaji so vedno um, bolj pomembne kot pa katerikoli dokument. Torej, naprimer, um, prav zaradi prodaj je nekaj lahko več vredno kot pa sicer. In sedaj, naprimer, je tudi problem pri tem, da se bo sistem DDV spremenil po Brexitu. Torej, kako to poštevati? kako bo sedaj ta DDV sistem deloval v Evropi? To bo katastrofalno za britansko podjetje, ki deluje v Evropi. Torej, to bo zelo škodljivo za njihovo delovanje, poslovanje. Potem naprej, zelo pomembna sestavina v turizmu so ljudje, to kot prvo. In trd pristop pri Brexitu bi katastrofalno vplival na ljudi, ki delajo v turizmu in to velja za Evropo in za Združeno kraljestvo. V Združeno kraljestvo imamo nekatera turistična podjetja, naprimer, kjer praktično 70-80 odstotkov um, ljudi je britanskih državljanov, ampak ne delajo v Združenem kraljestvu. Torej, to je zelo pomembno. Uh, Brexit bi na njih zelo vplival. Um, enako je, naprimer, um, tudi ko nekatere britanska podjetja ali ameriška podjetja pošiljajo um, ljudi v Evropo in ti potem delajo na celini. Kot je naprej, ali bo Brexit vplival na podjetja, No, še vedno vlada negotovost, to ni dobro za podjetja. Tukaj smo priča zniževanju prijav v Združenem kraljestvu. In prav tako vidimo tudi to, da vedno manj naložb v Združenem kraljestvu. Potem naprej, sprememba v krajnjem zakonodaje. To je tudi zelo kompleksna slika tukaj želimo nasplošno usklevati to industrijo. No, praktično posod eh, vidimo, da nišče ne želi ločenih eh, predpisov, nišče ne želi dveh različnih predpisov za eno stvar. Jasno. Torej, če bomo sedaj um, torej razdeljevali te predpise in zmaševali harmonizacijo, potem bo to problem. Naprimer, nekateri bodo imeli v Bruslu ali pa kje druge, um, druge veje, druge podružnice kot pa sicer. Uh, um, to bo včasih predvsej kompleksno, ker ti sveda podjetja želijo delovati tam, kjer obstaja popraševanje. In še nekaj, torej marsikdo meni, da je EU dinamična sila za reforme, torej da bi imeli čim boljše poslovno okolje. In tukaj jasno obstaja veliko področji, kjer so reforme ključne za Evropsko unijo. Naprimer imamo direktivo o paketnih potovanjih, to je eno področje, ki bo začelo veljati čez dva meseca. In to je sedaj v bistvu že zastarelo, kot stvari potekajo. S tem naj bi torej reformirali um, um, te stvari, ampak v bistvu se, se sedaj te um, stvari zelo hitro spremenile v zadnjem času. Torej, sedaj v bistvu ta reforma komenta začne veljati, pa moramo že pripraviti novo reformo, ker so stvari že v meni zastarele. Torej, kako bo sedaj veljala nova direktiva za. Uh, Eh, paketna potovanja. Ampak kaj pa potem z Združenim kraljestvom? Ali bomo potem mi sploh vključeni v to regulativno okolje? Glede na Brexit. Potem naprej, ali bo to vplivalo na gospodarsko rast? Ja. No, ja, to lahko rečem. Ja. In pika. Torej, mi prodajamo Evropo in največji proizvod je gotovo ta svežen Paris, London. In ta vidim, naprimer, potem um, ekonomijo storitev, o, par exemplo, pa Londonu. To seveda potem tudi vpliva na upravno okolje. In če bomo sedaj um, torej tukaj stvari zapletali, potem bo to zelo slabo vplivalo na konkurenčnost Evrope, naprimer, ali pa teh dveh mest, par exemplo, Londona. Torej, kaj je moja glavna sporočila za pogajalce? Kot um, vsa združena, kot vsi podjetniki se bojujemo za status quo, torej mi želimo ohraniti nekakšno trenutno stanje. Uh, potem pogajalci. Tukaj imamo um, dva pogajalca, ki gledata neko tablo in razmišljata, kaj storiti. No, gledajte, potrebujemo nekakšno del vsek smahino, da se nekaj razreši. Kaj bo to? Morda bo nacionalni samointeres tukaj morda tisti ključ do uspeha za prihodnost. Hvala. Thank you so much, uh, Tom. And, uh, it was... Hvala res, sedem minut točno. Ja, zelo intenzivno predstavitev, hvala lepa. Sedaj pa Mark Tanzer. Um, združenje za podvana APTA. Torej, tudi vi imate sedem minut, Mark. Prosim, hvala lepa, hvala lepa za priložnost. Torej, APTA je na največje britansko združenje. Imamo 1200 članov. 40 milijard je naš prihodek vsega skupaj. V glavnem se ukvarjamo z eh, potovanji za podjetja, eh, pa tudi za prosti čas, tudi to je delež eh, našega drevanja. Sploh se ukvarjamo z izleti v Evropsko unijo, torej smo kar prepoznavni v združkoljestvu in pred referendom nismo nikomu želeli svetovati, kako naj vsega glasujejo. Ampak so pa želeli svet povedati, kaj bo Brexit pomenil za turizem in pa za ta poslovna potovanja. In tako kot prej, tudi sedaj mislimo, da nam je všeč status quo, trenutno stanje, trenuten sistem je omogočil napredek turizma. To je bilo torej dobro za naše člane, pa tudi za destinacije. Med našimi člani ni bil nihče navdušen nad tem, da bi ravno zelo hitro spreminjali te predpise kaj ti predpisi so zdaj kar v redu in uh, če imamo stabilne predpise, to pomeni tudi boljše zaupanje potrošnikov. Sedaj pa naprej, prva poslovnica, predsednik, omenili ste ekonomijo vsega, torej zakaj tukaj gre. Tukaj smo pravili analizo za celotno Evropsko unijo, sploh za nekaj najpomembnejših trgov za turizem v Evropi. Tukaj vidite 53 milijonov um, torej potin v EU, potem 37 milijard evrov je um, torej, dodano vrednost, potem 860 tisoč delovnih mest tukaj relevantnih, potem 440 tisoč podjetij, ki jih posirajo britanski turisti. Potem v Sunshine 7 um, ekonomijah 28 milijard GVA-ja ponovno. Torej, to je zelo obsežna dejavnost, ne samo za Združeno kraljestvo, ampak tudi za te namembne države, kamor odhajajo britanski turisti. Sedaj naprej ki so temelji za naš uspeh in kar želimo sveto ohraniti tudi med pogajanjem. Kot prvo, letalstvo, mi smo otok in eh, večina ljudi pride na naš otok z letalom in eh, sporozum o odprtem nebu nam je zelo koristil. To torej pomeni, da sedaj so odprte nove destinacije. Um, morda katere destinacije prej niso bile ravno smiselne, sedaj pa so. To sedaj želimo ohraniti. Eh, v interesu obeh strani je to, torej um, v interesu EU in Združenega kraljestva. Potem naprej turistična industrija seveda pomaga tudi posameznikom in podjetjem, naprimer um, torej, delavci so zelo pomemben del našega poslovnega modela. To se tudi sedaj želimo ohraniti, to bo tudi odprlo vprašanje glede notnega trga in pa glede prostega pretoka delavcev. To seveda je bilo pomeno vprašanje pri referendumu na splošno. No, je pa to zelo pomeno tudi specifično za turistično industrijo in podobno tudi svobodno gibanje preko meja. Tukaj imamo podobno infrastrukturo kot tovorni promet um, in torej želimo, da čim manj zamud. Um, Ampak, če ne bo carinske unije, bo to problem. In to moramo tudi poštevati sedaj med pogajanjih, torej kako bo se skupaj vplivalo na turistično industrijo. Kaj bo, če bomo imeli te dolge zamude na mejah? Kakšne bodo posledice? Potem naprej, seveda želimo tudi zaupanje potrošnikov, to je ključno za turizem. Mm, stabilnost lahko zagotovimo naprimer z različnimi direktivami, kot naprimer paketno potovanje, potem imamo tukaj naprimer tudi modro kartico ali pa zdravstveno kartico kar omogoča podobno zavarovanje za vse državljane. To je bilo dobro ohraniti, potem naprej um, gostovanje v tujih mrežjih, tudi to je zelo pomembno. Ta vprašanja so po našem mnenju zelo pomembna za dober turizem, za uspešen sektor. Torej, to želimo ohraniti in čemu se želimo izogniti. Ne želimo tega trdega pristopa pri Brexitu. Če ne bo nobenega dogovora, glede letalstva, bi bilo to nemogoče, ampak res, če se to zgodi, bi bilo to katastrofalno za nas. Potem naprej. Ne želimo pretirane negotovosti, ne vem, do marca naslednjega leta ali pa ne vem, do še enega leta potem. Ljudje ne bodo vedeli, kaj se dogaja, gotovost, uh, gotovosti ne bo, torej nišče ne ve, kaj se bo zgodilo. To bi bil tudi problem. Mi Pri tem seveda najprej želimo sodelovati z britansko vlado, tako da bo tudi Westminster videl, kaj se dogaja in kaj to pomeni dejansko za družbo in pa za gospodarstvo. In seveda se tudi pogovarjamo bilateralno z nekaterimi državami, ki so najbolj prizadete kot namembre destinacije. Moram reči, da se skoraj da vsi strinjamo, da eh, je turizem torej, gospodarsko zelo, zelo pomemben in to moramo ohraniti. No, no, ampak poslovni interesi so eno, politična retorika pa nekaj drugega. In uh, mislim, da tukaj smo bili vsi precej frustrirani, ko smo videli več retorike kot pa dejstev pri teh stvarih. In bomo videli, kaj bo s tem v prihodnosti. Mislimo, da je pozitivno to, da je naša predsednica vlade uh, povedala, da pri nekaterih stvarih ne bomo popustili, ampak eh, vendar je včasih pri katerih stvarih tudi razmišlja bolj pragmatično. Uh, um, naprimer, mi bi potrebovali tudi uh, ustrezeno ureditev v letalskem prometu, um, tudi glede agencije. Torej, tukaj mislim, da se ne moramo kar popolnoma izključiti iz tega skupnega letalskega prostora. To je en primer. Torej, sedaj gremo v naslednjo fazo, moramo videti, kaj bo naredila britanska vlada. Torej, um, gledajte, ja, seveda. Združeno kraljestvo ne more imeti vsega, um, torej ne more imeti celotnega dostopa brez uh, drugih pravil, tega se zavedamo, torej um, kaj želimo, eno ali drugo, obojega ne moramo imeti. Prav tako pa moramo misliti tudi na britansko javnost, uh, ne samo na druge partnerje. In še nekaj, kaj želi Združeno kraljestvo, kaj želimo mi, to ni igra ničene vsote pri teh pogajanjih, torej da bo nekdo. Um, Eh, nekaj izgubil, nekaj pridobil. Glede, vsi smo tukaj nekaj pridobili pri tem turizmu med Združenim kraljestvom in pa EU in upam, da bomo lahko te prednosti ohranili tudi v prihodnosti. Hvala. So much, Mark. Uh... Hvala, Mark. Še Gustavo Marzine iz Španije, iz Valencije. Uh, eh, next tour. Tukaj. Mislim. Uh, da se dobro poznamo next tour. In zato smo vas povabili sem in prosimo z vašem mnenjem. Gustavo, prosim. Gracias. I, I, I will make my presentation in Spanish. Hvala lepa, govoril bom špansko. Ne vem, če bom tako natančen kot predhodna govornika in če mi bo uspelo v sedmih minutah, ampak bom poskusil. Eh, tukaj želim predstaviti regionalni vidik. Delam v Valenciji, ki je sredozemska regija v Španiji. Eh, sem, eh, smo del različnih omrežij, recimo Nextur. In nekako želim tukaj predstavljati regionalni vidik. Težko je oceniti vpliv Brexita, ampak najprej je treba poznati, da so se številne skrbi regiji pokazale že v prvem krogu pogajanj. Številne regije so v Evropski uniji eh, razumele preliminarni dogovor kot nekaj pozitivnega. Eh, seveda bo treba rešiti vsa pravna vprašanja v zvezi z recimo pravicami državljanov, v zvezi z koordinacijo eh, zdravstvenih in socialnih sistemov eh, in uh, tako naprej. Uh, no, je pa seveda ob vsem treba upoštevati dejstvo, da nič ni dogovorjeno, dokler nimamo končnega dogovora. Eh, no, kar se tiče regij, številne nacionalne vlade so pripravile svoje dokumente o stališčih in eh, rekli so, da jih v zvezi z eh, in povedali so, kaj jih skrbi v zvezi z Brexitom. V odboru regij so imeli tudi nekaj razprav o tem, opravili so nekaj analiz in uh, dobili smo tudi regionalno medskupino za Brexit. To je skupina, ki se je srečala že dvakrat, uh, eh, 20 regij sodeluje v njej. Cilj pa je omogočiti dialog. Vsi vemo, da bo Brexit uh, imel pomemben vpliv, bodi si pozitiven ali negativen, ampak stvari se bodo spremenile. Uh, želja te medskupine je, da bi nekako uh, omogočili regijam, da se že vnaprej pripravijo na te spremembe. No, poleg tega imamo tudi interregionalne mreže na evropski ravni, v katere so vključene lokalne in regionalni in lokalni organi, ki prav tako preučujejo potencialni vpliv Um, Brexita, recimo IR e ali pa CRPM, gre za konferenco perifernih in pa obmorskih regij. Vsi sodelujejo med seboj zato, da bi analizirali potencijalni vpliv Brexita. Uh, jo je pozabil sem na mojo predstavitev. Posnetek štiri, prosim. Torej, omenil sem CRPM, potem NECSTUR, eh, ki se ukvarja predvsem z turizmom. To je mreža, ki si prizadeva za konkurenčni in trajnostni turizem. Imamo 37 eh, eh, članov in pokrivamo predstavnike regionalnih oblasti, pa tudi um, sektor raziskav in pa akademije timski sektor. Prav gotovo to mrežo dobro poznate, že nekaj let obstajamo in vse skupaj je nastalo ravno zato, ker so želele regije med seboj izmenjavati najboljše prakse. Danes imamo tukaj nekaj predstavnikov NETS TUR. Um, no, uh, Tukaj je tudi predstavnik Škotske, ki bo dobil besedo za menoj. Z vidika španskih regij Eh, španske delegacije so pripravile dokument o skupnem stališču in ocenili so, kakšen bo vpliv Brexita na španske regije. Eh, če recimo izpostavim tukaj sektor storitev. Najpomembnejše posledice Brexita bodo izgube pravic. Eh, o tem so razpravljali tudi že v prvem delu oziroma prvem krogu pogajanj. Seveda bo to vplivalo na uh, različna podjetja, ki se ukvarjajo z uh, recimo eh, poklicnimi kvalifikacijami, z javnimi pogodbami, recimo finančne storitve bo to vplivalo, uh, zdravstvene storitve in tako naprej. Potem španske regije skrbi tudi vidik trgovinske izmenjave. Uh, predvideno je krčenje britanskega gospodarstva, verjetno bo prišlo tudi do razvrednotenja funta in eh, to je zaskrbljujoče. Prav tako bo to vplivalo na nepremičninski trg, na nakup nepremičnin v Španiji. Eh, in tudi ne vemo, kakšen bo končni izid pogajanj, bo šlo za trdi brexit ali mehki brexit. Ampak vsekakor pa vemo, da se vpliv čuti v nepremičninskem sektorju že vse od eh, referenduma o Brexitu. Eh, prodaja in nakup nepremičnin je, se je, torej, eh, prodaja in nakup so se zmanjšali v obsegu. Eh, Britanci eh, namreč eh, nakupujejo nepremičnine v Španiji kot svojo drugo nepremičnino za svoje počitniške hiše ali pa sekundarno rezidenco. No, v Španiji živi veliko Britancev, predvsem v Valenciji. In seveda bi negativni gospodarski vpliv vplival na kupno moč teh Britancev. Eh, kar se tiče turizma v Združenem kraljestvu, eh, Združeno kraljestvo je glavni vir turistov za španski trg. Eh, torej, eh, negativna posledica bi lahko bila ta, da bi britanski turisti izbrali kakšno drugo destinacijo eh, zunaj območja evra, potem tudi nove administrativne ovire ob prehodu meje bi seveda negativno vplivalo na obisk uh, britanskih turizmov, uh, turistov. Uh, In to bi potem spet sekundarno vplivalo na vse uh, agencije in organizacije, ki ponujajo turistične storitve. Tudi njim bi se zmanjšal obseg aktivnosti, če govorimo o globalnem učinku. Naslednji posnetek. E, Združeno kraljestvo je glavni vir turistov in tukaj lahko vidite, kaj se je zgodilo recimo na nepremičninskem trgu. Ehm, Popraševanje je upadlo že od oktobra. Eh, če eh, primerjamo recimo zadnji semester leta 2016 z eh, letom 2017, je ta rezultat precej alarmanten. Prišlo je do 31 odstotnega upada koncu leta 2016. Potem ehm, Eh, vpliv bo verjetno občutil tudi zdravstveni sektor in pa letalski sektor. 13 eh, milijonov, evrov, 13 eh, milijonov ljudi je v zadnjih letih recimo pristalo v Alicanteju in ta številka se, bo, se je že zmanjšala in se bo tudi v bodoče verjetno zmanjšala. Potem še primer regije Andaluzije. Eh, andaluzijska vlada ocenjuje, da bi srednjeročno in eh, kratkoročno gledano eh, se lahko ehm, njihov BDP zaradi Brexita zmanjšal za kar 21 odstotkov. In potem je tukaj še pomembno vprašanje Gibraltarja. Gibraltar ima posebno obravnavo znotraj pogajanj o Brexitu naslednji posnetek. Eh, dobili smo prišpevek regije Flandrije, tudi oni imajo pomemben pritok turistov iz Združenega kraljestva in tudi oni so že zaznali, da se je pritok turistov zmanjšal za 1,4 odstotka in verjetno bo še upadel. No, na koncu pa imam še nekaj priporočil v imenu regije najprej menim, da ne smemo več razmišljati o trdem ali mehkem brexitu, ampak si želimo brexit, ki bo prijazen do vseh državljanov, kajti oni so tisti, ki bodo najbolj občutili posledice brexita. Eh, se pravi, želimo si citizen friendly brexit. Potem eh, v posvetovanja je treba vključiti regionalne vlade in pa tudi odbor regi, eh, kaj ti eh, številne točke v pogajanjih so pravzaprav v pristojnosti regi. Potem treba je predvideti posebne ukrepe za blažitev negativnih ukrepov. To je treba upoštevati tudi pri prihodnjem finančnem okviru. gre za vprašanje, kako ublažiti negativne posledice tudi na regionalni ravni. In pa še vprašanje zdravstvene pomoči in pa usklajevanje pokojninskih schem, zato je treba poskrbeti. Prav tako pa je treba paziti na razno razne administrativne ovire, ki bi lahko nastale zaradi eh, Brexita. Tudi to bi lahko eh, otežilo naše sodelovanje eh, in pa trgovinsko izmenjavo. Hvala lepa. So much. Hvala lepa. Se tak pa. Gremo od Slovenije na Škotsko. Malcolm Rahat, torej, eh, prosim, beseda je vaša. Prosimo, mikrofon. Sem Malcolm Rahat, sem eh, glavni direktor pri Visit Scotland, smo torej, predstavniško združenje iz eh, Škotsko. Torej, pri nas organiziramo različne športne, poslovne, dogodke, skrbimo za trženje, ter pa za boljšo kvaliteto obiskov. Turizem je ključen del naše gospodarstva na škotskem, ehm, torej tudi naše rast je zelo visoka. Potem delovna mesta, ehm, turistični sektor zelo prispeva k gospodarski rasti med letoma 2008 in 2014 smo videli, da se je um, za 42 odstotkov um, povečala rast, potem 270 tisoč ljudi, um, to je rast odstotkov celotne zaposlitve, je številka z leta 2015, torej toliko je delež turističnega sektora v celotnem gospodarstvu. Potem leta 2016 na Škotsko je prišlo 4,3 milijona gostov za čez nos to je pomenilo 4,8 um, milijarde funtov. Vsega skupaj je to um, pomenilo 4,8 um, milijona funtov prihodka, torej nasplošno uh, to pomeni da je 11 milijard um, splošen turistični prihodek um, v okviru celotnega školskega gospodarstva. Uh, To pomeni, da je Škotska bolj odvisna od turizma kot pa drugi deli Združenega kraljestva. Torej, če bo Brexit negativno vplival na turizem, bo to zelo, zelo vplivalo na Škotsko um, in pa naš turistični sektor. Gosti iz Evropske unije so zelo pomembni za škotski turizem. 54 odstotkov vseh mednarodnih obiskov na Škotsko se nanaša ravno na državljane Evropske unije. To v zadnjih treh letih med eh, letoma 2014-2016. Ehm, torej to velja za delež EU gostom, pravim, vsem drugim gostom po svetu. Torej, torej 1,4 milijona obiskov na leto, toliko je evropskih obiskov, skoraj da 700 milijonov funtov porabijo ti evropski gosti. Več kot polovica gostov na Škotsko prihaja iz Francije, Nemčije, Nizozemske in pogosto večkrat obiščejo to državo. V glavnem so ti kolesi stari od 25 do 44 let in sedaj v zadnjih eh, desetih letih eh, smo videli tudi velik dvig v populaciji od 54 eh, let naprej. Torej, EU zelo vpliva na turistični sektor na škotskem. Torej seveda, mi na Škotske vedno želimo izmenjavati najboljše prakse s kolegi iz Evrope na štiri področje, kot naprej socialni turizem, dostopni turizem, um, potem uh, čim večja enakost s tem, ter pa tudi najboljše prakse, ki temeljijo na uh, dokazih in pa na znanju. Potem, kako zagotoviti čim boljše sodelovanje in pa partnerstva. Um, to je vedno v naši DNK. Je bilo in bo tudi prihodnosti v zadnjih letih smo zgradili nova partnerstva s partnerji v Evropi in ta partnerstva so bila zelo koristna za nas. Bili smo bolj produktivni razredi teh partnerstv in to bomo še vedno krepili tudi v prihodnosti, ne glede na vse drugo. Torej, samo odločitev za Brexit je odprla številna vprašanja za prihodnost našega gospodarstva in pa sploh za turizem. Veliko primerov smo že slišali od eh, prejšnjih govorcev, zato se danje je ponavljal njihovih besed, ampak je povedal, da britanska turistična industrija pravi študijo in to je pokazalo, da 15 odstotkov vseh podjetij pravi, da se bodo stroški zvišali ravno zaradi referenduma in podjetja se daj pričakujejo, da uh, je to povezano z valuto in pa tudi z um, ceno delovne sile, torej to se bi vse lahko spremenilo zaradi britanskega izhoda. Potem naprej, um, turistična industrija um, je zelo pomembna za celotno gospodarstvo, um, torej neposredno pa tudi za posrednih učinkov iz drugih sektorov. In še nekaj, po Brexitu leta 2016 smo uh, videli tudi, na primer, devalvacijo britanskega funta, to je sicer pospešilo povpraševanje, ampak to ni dobra dolgoročna strategija, pač kratkoročne posledice niso dobra dolgoročna strategija. Veliko druga je na kocki. Torej, najprej sedaj pa dobro ime Škotske po Brexitu. Sicer nismo videli, da bi Brexit vplival na privlačnost Škotske kot destinacije za EU turiste. To pač kaže, da smo v preteklosti že naredili veliko dela za to, da bi pomirili goste, torej, da bodo goste še vedno dobrodošli na škotskem na vsak način. In torej, mislim, da smo lahko zadovoljni, ampak ne smemo biti preveč samo zadovoljni, moramo še vedno delati. Mislim, da sedaj nikakor ne potrebujemo novih ovir, naprimer, glede stroško ali pa vizumov. Te ovire bi vsekakor morali preprečiti potem pa sem že pri svobodnem gibanju delavcev. To je bilo prej že omenjeno. To je sedaj stvar, ki nas najbolj skrbi v škotski turistični industriji. Že sedaj v bistvu niso dosti delavcev za veliko turistično rast in torej res potrebujemo ustrezan dotok delovne sile. To lahko potem um, seveda ostane ključno za našo rast. Torej, britanska turistična torej dostojna škotska pravi, da je 56 tisoč eh, ljudi iz Evrope prisotnih samo v škotskem eh, hotelskem sektorju, eh, potem še veliko več v restauracijah in pa 65 tisoč torej v gostinstvu nasplošno, skoraj da 20 odstotkov vse turistične delovne sile na škotskem se naša na delavce iz Evrope in pa na druge migranske delavce torej 219 tisoč vseh eh, je održano sedaj dela na škotskem, to je 4,1 odstotka celotne populacije. Celo naša organizacija, moram reči, da zaposluje ljudi iz 23 različnih držav in eh, vsi ti ljudje seveda prinašajo svoje veščine in svoje specifičnosti in to bogati naš škotski turizem. Kar seveda pomeni, da če bomo sedaj izgubili te delavce z Evropske unije, bo to povzročilo veliko škodo. Uh, In to skrbi marsikoga, torej različne akterje sedaj eh, želijo poskrbeti za to, da ne bo pretirane škode in torej je treba poštevati turistično industrijo pri tem, ko se sedaj pogajamo o izstopu Združenega kraljestva. Da pozajem. Kakorkoli bo že učinek Brexita, Škotska bo še vedno sodelovala z drugimi partnerji iz Evrope, tako da bomo vedno povedali evropejcem, kaj se dogaja z našimi trendi na škotskem. Mislim, da s časoma smo vedno pokazali, da um, lahko delujemo produktivno, ne glede na to, kaj se dogaja po svetu. Naprej videli smo že uh, vulkanske zbruhe, recesijo, to je vse smo premagali, različne izive smo že premagali in na vsak način bomo še sodelovali z našimi partnerji po celotni Evropski uniji v kontekstu turizma. Bi rekel to, da seveda vse destinacije se soočajo s podobnimi izzivi. Stvari se spreminjajo, potrošniške potrebe se spreminjajo, tehnologija se spreminja, digitalizacija je pomembno vprašanje in na vsak način moramo postati in ostati konkurenčni in tudi vključujoči in trajnostni. Škotska lahko marsikaj ponudi našim partnerjem in želimo biti partner tudi pri izmenjavi na boljših praks tako da lahko vsi v Evropi še vedno tudi poštevamo glavne potrebe naše industrije. Hvala. Hvala lepa. Upam, da bomo lahko skupaj sodelovali tudi po Brexitu. Visit Scotland je eden izmed najbolj aktivnih akterjev v evropskem turizmu, torej tudi po Brexitu. Vas potrebujemo, upam, da bomo lahko sodelovali. Sedaj pa naslednji govorec, sem gospod Nigel Morgan, je pa vodja poslovnega oddelka iz uh, upravne šole School of Management Univerza Swansea. Torej, prosim. Hvala lepa. Veliko veselje me, da sem lahko tukaj. Ena izmed prednosti tega, da si zadnji, je to, da vidiš, da obstajajo podobna stališča torej da imamo tukaj neke skupne točke z drugim govorcem. Naslednja prosovnica, lepo prosim. Najprej naj izpostavim to, kar so povedali drugi kolegi iz panela. Torej, turizem je pomemben za gospodarsko rast in pa za socialno vključenost. Torej, evropsko in pa britansko gospodarstvo sta zelo povezani gospodarstvi in ne bi šel čez vse statistike, kajti marsika smo že slišali. Kolegi so že povedali, kako zelo medsebojno odvisni sta obe gospodarstvi. Bi pa povedal še par ključnih stvari. 80 odstotkov glavnih britanskih trgov je v Evropi, to se stala 50 odstotkov celotne porabe. Naslednja prostornica kam odhajajo britanski državljani. Tudi tukaj smo že videli ogromno um, številke, torej kaj pomeni Evropa za celotno sliko. No, sedaj mislim, da Španija, Grčija in Cipr že izražajo zaskrbljenost nad tem, da je vedno manj pritoka britanskih turistov in bo še manj teh turistov na daljši rok, glede na pričakovanja. Torej, enotni trg gotovo je zelo pomemben dejavnik pri tej medsebojni odvisnosti, povezanosti. Naslednja prostornica. Rad bi še podaril to, kar so drugi kolegi že omenili. Torej, obiski, um, turizem je zelo pomemben za britansko gospodarstvo. Torej, turizem je bolj znaten delež gospodarstva, kot pa sicer bolj aktivni dejavnosti, naprimer avtomobilska industrija in pa kmetijska industrija. In sedaj, morda v kontekstu uh, Walesa, ampak tudi v kontekstu druge kraljestva, res moram povedati, da je turizem izjemno pomemben, tudi širše gospodarstvo obiskov je zelo, zelo ključno za britansko gospodarstvo. To bi res rad podaril. Sedaj pa naslednja prosovnica. Britanska turistična industrija trenutno uh, ostaja uspešna. Naj se navežem na to, kar pravi Malcolm. Predvsem torej ne moramo graditi dolgoročne prihodnosti, glede na kratkoročna dejstva. Ja, sedaj morda imamo res nekaj prednosti zaradi menjalnega tečaja in pa razrednotenja funda, ampak gledajte, na daljši rok bo stvar drugačna po Brexitu. Pomembno je, da omogočimo vsem turistom, da bodo še vedno lahko izkoristili trenutne ugodnosti tudi v prihodnosti. Sedaj pa moja najljubša eh, prostorica v tej predstavitvi. To je Brexit, je ledena gora in vrh ledene gore, ko vidimo nekatere posledice, ampak veliko posledic pa je čisto nevidnih, skritih. Torej, zaenkrat sploh ne moramo vedeti, kaj bo to pomenilo za nekatere ključne akterje. Naslednja prosovnica. No, mislim, da tukaj lahko izpostavim nekatere glavne vedike, izzive. V glavnem se vse vrti okoli tega, kako bomo ohranili trenutno stanje, kako se bomo soočili s potencijalnimi spremembami v zdravstvenem sektoru, naprimer, kako bo to vplivalo na medsebojne dogovore med državami članicami, potem naprej, kako se bomo lotili vprašanj glede APD, kako bo to vplivalo na evropske in pa britanske turiste. Morda um, pozitivno, ampak verjetno negativno. Sedaj pa, gledajte, tukaj sem akademik v tem panelu, zato tukaj v bistvu ne predstavljam same industrije, samega turizma ampak bi povedal tole kot eh, akademik, torej kaj kažejo raziskave. Trenutno je slika precej nejasna in meglena. Nekateri akterji menijo, da britanski stop že škodljivo vpliva na dobro ime Združenega kraljestva. Tako kažejo nekatere študije akterjev, naprimer z uh, eh, Lodovskega trga. In sedaj na naslednji poslovnici vidite, da um, včasih to ni res. Pač odvisno, koga vprašaš in odvisno, tega, na kaj se sredotoča posamečna študija. Torej, naprimer, um, po mnenju nekaterih evropskih državljanov je Združeno kraljestvo še vedno dokaj privlačno. Uh, ampak ne ima toliko, ali je to res zelo povezano z menjalnim tečajem. potem naprej. Sploh bi rad eh, izpostavil nekatera področja. Že sedaj britanski turisti plačujejo več za svoje počitnice v Evropi. Potem, kako smo lotili stvari, kot naprimer uh, eh, varne prometne povezave, potem letalski sektor je izziv in prav tako, da veste, bi reči, da bi bilo katastrofalno, če v letalskem sektorju ne bi dosegli nikakršnega dogovora. Kaj ti? Tukaj ni nikakršnih pravil Svetovne trgovinske organizacije, ni načrta B, potem naprej pravica potrošnikov. Kaj je s tem? Pomembno je, da ohranimo te pravice. Um, v okviru nekako Brexita, ki bo prijazen državljanu. In potem še, kako bomo stali konkurenčni kot eh, Evropska destinacija globalno gledano, kajti vidimo, da številni svežni, recimo turistični svežni se, in paketi se nanašajo na celotno Evropo. Potem naprej, mobilnost bo velik izziv in prav tako tudi ljudje, ki delajo v gostinstvu in turizmu. Naprej, in državljani, ki delajo v turističnem sektoru težko je vedeti, kakšna je končna številka. Ena ocena je, da torej, za skoraj 15 odstotkov več evropskih državljanov um, dela v sektorju. Če primerjamo leto 2014 pa leto 2016, to bo seveda povzročilo velike težave, če ne bomo pa skrbi za to, da te osebe um, normalno delajo, torej ne smemo dopustiti pretirane sprememb v njihovem statusu zaposlitve. Naslednja prosovnica, eh, financiranje. No, najprej ne govorimo v okviru Walesa. Mi prejemamo kar precej sredstva iz Evropske unije. Kako bomo sedaj uh, se lotili problema tržena in kako promovirati proizvode? pogosto smo sredstva za vse to dojemali iz Evropske unije. Sedaj so turistični proračuni že tako nekako v težavah in mislim, da bo izzivov v prihodnosti še več. Naslednja prosovnica. Wales. Mislim, da je to zanimiv vzorni kot pri celotnem Brexitu. Sedaj je to mednarodna destinacija, ki postala vedno bolj privlačna, ampak Če želimo postati še bolj privlačni v prihodnosti, potem je treba uh, predvsem pritegniti več ljudi iz celotnega sveta. Torej, 10 odstotkov ljudi prihaja iz celotnega sveta, ampak ti porabijo 20 odstotkov vsega denarja. Uh, in torej, izguba teh ljudi bo velik izziv, če se to zgodi česa se lahko naučimo iz teh pogajanj pri Brexitu, kaj potrebujemo za naprej. Kot prvo, res trd Brexit ni dobra ideja, potrebujemo Brexit, ki bi omogočil um, turizem v Evropi, ki bo torej, še vedno zagotavljal blaginjo blagostanja in še vedno treba omogočiti to, da bodo turisti lahko normalno potovali v prihodnosti in da bodo še vedno uh, imeli takšne koristi kot v preteklosti. Hvala. Thank you so much, Mr. Morgan. And uh, now we have... Hvala, gospod Morgan. Nimamo več veliko časa. Bomo pa vseeno začeli z razpravo. Zanima me, kdo želi besedo. Naprej, gospa De Monte. Grazie, kolega. Grazie, nam se tudi... Hvala. Hvala tudi sem... Uh... Eh, ki ste podali predstavitve, za te zanimive informacije. Hvala tudi Ištvano za predstavitev naše prihodnih pobud na področju turizma. Sama bi se dotaknila srčike te razprave, kajti ta odbor se imenuje odbor za transport in turizem z razlogom. In vse eh, je turizem povezan eh, tudi z dostopnostjo. Zdaj, če pogledamo letalstvo do leta 2050, bo prišlo do podvojitve potnikov in zato je treba predvsem razmišljati o tem, da je dostopnost, da so cene takšne, da spodbojajo razvoj turizma. Podjetja že preučujejo, ali bi morda preselili lastne sedeže, ampak to, kar bo imelo konkreten učinek na turizem, pa je predvsem dejstvo, da so določeni nizkocenovniki že napovedali dvig cen. Tako da kar nekaj študij je bilo že narejenih na tem področju in mislim, da je to zelo pomembno tudi z vidika dostopnosti najbolj perifernih območij. Kar zadeva London, eh, mislim, da treba spregovoriti o pozitivnih eh, vidikih. Gre za zelo pomembno turistično destinacijo. 20 milijonov obiskovalcev na leto, ampak mislim, da je z tega vidika vsekakor potrebno spodbujati turizem v smer Združenega kraljestva. Sveda je blagovna znamka Evropa zelo pomembna, ampak eh, Združeno kraljestvo eh, tudi lahko vidi velik porast lastnih eh, turistov. Neko razmišljamo o vrnitvi v preteklost z vizami, s potnimi listi, z vrstami na letališčih, to bi lahko pomenilo tudi številne spodbude. Kar zadeva turizem, govore je bilo tudi o varnosti in zavarovanju. Dejstvo je, da varnost eh, turisti tudi upošteva pri odločanju za destinacijo. Tudi to je zelo pomemben praktičen vidik. In tudi vprašanje zavarovanj eh, in direktiva 2001-2001 jasno določa, eh, kje velja zavarovanje. Zdaj, še ena tema, ki je nekoliko problematična. Gre za Gibraltar. To je mm, tabu v, v tem odboru in tu treba govoriti o rešitvi za, za ta problem. O tem ni govora v nobeni od resolucij o mm, Brexitu. Govorimo o Irski, ne pa o Gibraltarju. In eh, ta tematika mislim, da vsekakor bo zahtevala obravnavo tudi z vedika pravic delavcev, kajti danes imamo na tisoče delavcev, ki se vsak dan vozijo v Gibraltar na, na delo in eh, tega v prihodnje potem ne bodo več mogli delati. In pomembno je, da se spregovori tudi o teh problemih, ne da bi skrivali kritike, ki vsekakor obstajajo. Ampak dejstvo je, da je to problem, ki ga bo treba rešiti. Hvala. Hvala, naslednji je gospod Taylor. Hvala lepa, hvala tudi govornikom za predstavitve. Imam eno osnovno vprašanje. Morda najbolje, da ga naslovim na predstavnika APTE. Vi ste govorili na kratko, ampak zelo negativno o vplivih na letalski promet in dogovor Open Sky. Zanima me, če bi lahko nekaj več povedali o tem, kako gledate na pogajanja, v kolikšni meri bodo turisti iz eh, Združenega kraljestva in pa drugi turisti uh, prizadeti zaradi moten sporazuma Open Skies. Oprostite, najprej bi želel zbrati vsa vprašanja, potem pa bom vam dal besedo. Gospod Piper je naslednji. Markus Piper. Hvala, kratek bom. Očitno tukaj živimo v raju. Eh, ja, vi boste izgubili uh, direktive Open Sky, zaupanje potrošnikov, uh, zavarovalne kartice, zdravstvene kartice, roaming, potem vizumi, proračun za turizem, varstvo potrošnikov. Ja, to je res noro. Očitno je v Evropski uniji pravi raj eh, vse do področja gastronomije. Imam vprašanje za predstavnika APTE. Vi ste rekli, da ste bili neutralni v razpravi o Brexitu. Tega sploh ne razumem. Zakaj pa niste se zauzeli za to, da bi ostali v Evropski uniji. Vi tukaj opisujete prednosti, potem pa pravite, da ste se eh, vzdržali kakršnekoli kampanje v Brexitu. Tega res ne razumem. To me je res že nekoliko razjezilo. Dve pripombi. Postavka za prvo račun ne verjamem, da se bo to zgodilo. Moramo spodbujati Erasmus, imamo infrastrukturo, treba spodbujati varnost, eh, obrambo, migracije. Vse te nove izzive bomo morali spraviti pod streho in potem bi naj še imeli postavko za turizem. Oprostite, to se ne bo zgodilo. Vse skupaj mora ostati v kohezijski politiki. Bojim se, da turizem ne bo v prihodnosti med glavnimi prednostnimi nalogami Evropske unije. Potem druga točka vse akterje prosim, naj skuša vplivati na britansko vlado, zato da bomo dobili nek model, ki bo čim bližje notranjemu trgu. Tukaj eh, bi bilo treba opraviti še marsikatero domačo nalogo. Uh, next one is Jill Evans. Thank you very much. Um, and can I... Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem govornikom za zanimive, ampak uh, negativne predstavitve. Seveda je to bilo zapričakovati. Vemo, da bomo imeli veliko problemov, ko bomo enkrat zapustili Evropsko unijo. Uh, zanima me predvsem uh, aktivnosti odbora regij. Zanimiva se mi zdi ta regionalna medskupina, ki bo sodelovala z regij in se jim bo pomagala prilagoditi na Brexit. Želela bi nekaj več slišati o tem, morda ne danes, ampak pač ob eh, nekem trenutku. Jaz tukaj zastopam Wales in v Walesu smo zelo ponosni na to kulturo dobrodošljice, ki jo imamo pri nas. In uh, slišali smo, da na škotskem ni bilo posebno negativnega vpliva na škotskem, da je ljudje več ne bi obiskali. Zanima me, če je tako tudi z ostalimi deli eh, Združenega kraljestva. Slišala sem, da je dejansko v zadnjem letu prišlo do porasta v številu obiskovalcev v Londonu ali pa v širši regiji. Zanima me, če se je to zgodilo zaradi tega, ker so želeli ljudje še pred Brexitom eh, obiskati Veliko Britanijo. Ehm, morda je to prej razlog, kot pa zelo pozitivni izgledi za prihodnost. Eh, skratka, mislim, da je dobro, da smo danes organizirali to predstavitev. Werner Kuhn. Gospod Werner Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Hvala, gospod predsedujoči, zahvaljujem se našim gostom. Naslikali ste realno sliko trenutne situacije. Vsaj kar se tiče turizma na kontinentu, pa tudi na britanskih otokih. Velika Britanija je po širitvi Evropske unije eh, po pristopu Polske, Mačarske, Romunije, Bolgarije eh, zahtevala eh, prosto gibanje. Nemčija je, um, ni izvajala svobode gibanja prvih nekaj let po eh, velikem poku. Številni ljudje iz vzhodne Evrope so zaposleni v Združenem kraljestvu, predvsem v sektorju storitev, tudi na škotskem, v Walesu. In zato me želi, že nekoliko skrbi, kako naj v prihodnje zavarujemo to področje Evropske unije. Seveda najprej se je treba pogajati o pravicah državljanov in državljank. Evropske unije v Združenem kraljestvu in obratno. Ampak kako bo to izgledalo v prihodnosti? Kar se tiče dostopnosti, vizumske svobode, šengna. Eh, eh, no, eh, Združeno kraljestvo sicer ni bilo tukaj popolnoma integrirano, ampak vseeno je bilo veliko povezav uh, tudi za letalske družbe in tako naprej. No in dejstvo je tudi, da v gospodarsko šipkejših regijah, kot je recimo Škotska, Wales, Cornwall, tukaj igra turizem izredno pomembno vlogo. Eh, ja, za London me res skrbi, sedaj, ko beremo o rojstvu tretjega kraljevega dojenčka, se toliko piše o tem, kot da je kraljeva držina skoraj pri nas. Tako da za te regije me ne skrbi. Me pa skrbijo gospodarsko šipkejše regije, kjer je zelo pomemben turizem. Kaj se bo sedaj zgodilo s temi v prihodnosti? Vse se spomnimo, kako so. UKIP in pa drugi um, kako so se UKIP in pa drugi uh, z govorniki Brexita vozili po Veliki Britaniji z velikimi blakati, čež da vsak uh, teden v Bruslju porabijo 350 milijonov funtov. Uh, in to je bilo seveda zavajanje, tako da videli bomo, kaj se bo sedaj zgodilo, eh, kakšen bo dogovor o brexitu oziroma ali bo celo prišlo do novega referenduma. Eh, tako sedaj pa dajem besedo še našim strokovnjakom. Um, um, Gospod Jenkins. v imenu evropske industrije, predvsem omrežja uh, zasebnega sektorja. Uh, ja, nas seveda skrbi vpliv Brexita na celotno Evropsko unijo, ne samo na Združeno kraljestvo. Samo to bi želel podariti. Hvala. Naj odgovorim na vprašanja, ki so bila namenjena meni. Uh, namreč eh, gre za letalski sektor, kakšne so tukaj tveganja, ja, pripričan sem, da bo še vedno obstajali ehm, leti med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ampak zato moramo ostati del EASE, e, tako da morda bomo sklenili bilateralne dogovore z določenimi državami, še vedno moramo ostati v tej agenciji. Združeno kraljestvo namerava imeti svoje uh, ustreznice tega. Eh, ampak dobro, o tem se bo treba pogajati. Dokler pa tega ne bomo imeli, tehnično gledano ne bomo mogli leteti, tako da nujno se treba lotiti teh zadev. Potem še vprašanje neutralnosti. Ja, mi smo ljudem skušali zelo jasno dopovedati, da smo na področju potovanj in turizma v primeru Brexita videli bolj negativne posledice kot pozitivne. Je pa realnost, da če ljudem govoriš, kako naj glasujejo, potem pravzaprav dosežeš ravno nasprotno reakcijo. Če pa jim skušaš predstaviti negativne posledice določene odločitve na določeno področje njihovega življenja, potem na podlagi tega nekako pretehtajo odločitev. Eh, no, prav tako gre za, zelo, za temo, ki zelo polarizira, se pravi, tako ali drugače ni zadovoljna polovica tvojih strank. Mi smo pa že jasno predstavili, bodo negativ, kakšne bodo potencijalne negativne posledice Brexita. Hvala. Naj odgovorim na vprašanja. Gospa De Monte je spraševala o Gibraltarju. E, Gibraltar ni tabu tema, ima pa posebne pogoje, ki jih je treba upoštevati. Vi ste omenjali delavce, tukaj gre za. Uh, 13200 delavcev. Uh, gre za čezmejne delavce ali pa uh, napotene delavce, no, ampak vsekakor to ni tabu tema. Vse v zvezi s tem je uh, javna, vse to so javne informacije. Potem, kar se pa tiče vprašanja gospe Evans o tem, kako deluje medregionalna skupina v odboru regij. Eh, to skupino smo ustanovili šele pred tremi ali štirimi tedni. Eh, imamo tri področja delovanja. Najprej izmenjava informacij o možnih posledicah Brexita, potem drugo področje identificirati, želimo tiste regije, ki jih bodo posledice Brexita najhuje prizadele. Eh, z njimi sodelujemo, zato da bi lahko ublažili možne negativne vplive. In pa tretje področje delovanja. Eh, skupaj z regijami razvijamo ideje o tem, kako bi lahko v prihodnosti nadaljevali z eh, različnimi oblikami sodelovanja ta medskupina, tej medskupini predseduje gospod De Koster iz juga Francije, ima dva podpredsednika. E, en, eden izmed podpredsednikov prihaja iz Baskije, drugi pa iz Irske. Naslednji sestanek skupine bo, e, oziroma skupina se bo sestala šest ali sedemkrat na leto. Hvala. Hvala. Pravzaprav nimam kaj veliko dodati. Ko industrija preučuje posledice, mora pri tem upoštevati vse različne vidike, seveda tudi moramo upoštevati, da bo do prav gotovo eh, prišlo do kakšnih nepredvidenih posledic Brexita. Nekdo izmed eh, govornikov je omenil recimo zavarovanja, zdravstvena zavarovanja, avtomobilska zavarovanja. Tukaj bo prav gotovo prišlo do določenega vpliva na eh, dobavno verigo in s temi spremembami se moramo ukvarjati na, pragma, na pragmatičen način. Še najčel? Hvala. Nekaj odgovorov na vprašanja. Um, mislim, da ne bo kakšnega posebnega vpliva na nizkocenovne letalske družbe. Eh, no, seveda pa bomo potrebovali še veliko znanja in raziskav o tem. Ni dovolj jasnosti strani vlade. Eh, pravzaprav mislim, da obstaja ehm, z vidika raziskav eh, velika negotovost in neznanja o vplivu Brexita na turizem in raziskave. vpliv na kulturo dobrodošlice. Ja, nimam raziskav v zvezi s tem, veliko informacij. Eh, je samo um, torej, um, se širijo od ust do ust. Uh, Mislimo, da ni bilo posebnega vpliva na kulturo dobrodošlice, ampak eh, dobro, o tem bomo morali izvesti nekaj raziskav. Kaj se tiče Londona? Z vidika Wales ali pa z vidika Škotske je nasplošno, nasplošno velja, da je težko privlačiti turiste, v preostale dele Britanije eh, iz Londona. To je nekaj, kar obstaja že kar nekaj časa, ne vem, kolikšni meri se bo to v prihodnosti zaustrilo. Skratka, potrebujemo nekaj več jasnosti glede operativnih vprašanj in pa vsega ostalega, o čemer so govorili kolegi. Potrebujemo več informacij, potrebujemo več konkretnih raziskav o posledicah Brexita. Thank you, Nigel. Hvala, Nigel. Ne na zadnje bi pozval nekoga, da poda zaključne besede. Sam bi želel podati predlog. Mislim, da bi morali zbrati vse te predstavitve, tudi pripombe poslancev. Dobro bi bilo, če bi to poslali tudi tistim, ki sprejemajo odločitve. To smo sedaj slišali samo v odboru Tran, ampak dobro bi bilo, če bi eh, vaša mnenja postala bolj vidna. Dobro bi bilo, če bi to poslali vsem poslancem. pa tudi britanski vladi in pa uradnikom tukaj v Bruslju. Če je možno, bi to naredili v naslednjih tednih in mesecih. Mislim, da smo slišali kar nekaj zelo pomembnih informacij in mnen. Tako da, kolegi, hvala. Upam, da je razprava bila koristna za vse. In sedaj mi ne preostane nič drugega, kot da zaključim sejo. Vidimo se naslednjič. 14. maja ob treh bo potekala naslednja seja odbora za promet in turizem. Nasvidenje.